tisti pravilno obveščeni. Verjamem v participativno demokracijo in to je način, kako bi uh, uh, odprli pot v evropsko državo, ki vsi pripadamo. Najlepša hvala, zaključujemo to razpravo, pravi predsedujoči. In vsi tisti, ki se bojite proračuna Evropske unije, naj vam zagotovim, da komisijo predstavlja tudi odbor za proračun in jutri bomo o tem glasovali in s tem razpravo zaključujem. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o razvojni politiki Evropske unije. Poročilo je pripravil gospod Gerensk in sicer o prihodnosti razvojne politike imamo tudi ustna vprašanja komisije 2015, Evropsko leto razvoja. Prvi bo besedo dobil gospod Görens. Ötper. Gospod predsedujoči, zakaj se mora spremeniti? Evropska razvojna politika ne more ostati enaka, kajti svet se je spremenil. Za naših dnih je sedem od desetih revnih ljudi v svetu, pripevajočih ne v najrevnejših državah, ampak v državah, ki se hitro razvijajo. Globalizacija razvija veliko bogatstvo, vendar pa seveda to ne gre v roke tistih, ki so uh, najrevnejši. Sedem milijard uh, usti treba nahraniti, če za 20 let bo 9 milijard. Odstotek realne rasti, gospodarske rasti v neki državi, eh, je realen še veliko preseže stopnjo natalitete. V teku 11. stoletja se bo uloga Evropske unije v svetu vedno bolj zmanjševala, kar nekateri imenujejo strateški eh, upad, za razliko od hitro rastočih držav. Evropska unija pa je vendarle prvi svetovni akter, kar zadeva javno oziroma državno razvojno pomoč. In želijo ostati ne le prva, temveč hoče, hoče biti tudi najboljša na tem področju. Rad bi vam postregel z razmišljanji odbora za razvoj, eh, kako to zagotoviti tudi v prihodnje. Razvojna politika Evropske unije je namenjena doseganju najbolj eh, plemenitih ciljev, torej izboljšati človekovo dostojanstvo z odpravo revščine. In eh, razvojna politika mora biti pripravljena skupaj z našimi partnerji na jogu, spoštojoč njihove eh, zahteve in njihove izbire. Prav tako je potrebno spoštovati dogovor, ki ga je podpisala eh, komisija s svetom in eh, parlamentom. Prav tako pozivamo k temu, da Lady Ashton podpiše ta dokument, da ne bo nikakršnega dvoma o namenu vseh evropskih eh, institucionalnih akterjev, kar zadeva razvoj. Zato pozivamo vse zasebne akterje, bogate države, revne države, multilateralne eh, organizacije, da prevzamejo odgovornost, kar zadeva razvoj. In zato podpiramo Evropsko komisijo eh, v tem, da diferencira svojo pomoč in da se znama opravičencev za to pomoč črta tiste države, katerih gospodarstvo vedno bolj raste. Boj proti revščini v teh državah ne sme več biti predmet mednarodne solidarnosti, temveč mora postati predmet njihove notranje politike. Naš odbor si želi, da se to e, zgodi v kontekstu dialoga s temi državami in postopno, e, torej postopnim omikom razvojne pomoči Evropske unije. Komisar Pibalk se zagovarja vključujočo podporo razvojnim državam. To podpiramo vendarle pa menimo, da je potrebno podpirati takšen eh, razvoj v državah, v razvoju, ki bo spoštoval dejansko izboljšanje usode najrevnejših. To bo treba upoštevati tudi pri programiranju te pomoči. Zato bo nujno z našega stališča, da se vsaj 20 odstotkov pomoči Evropske unije nameni temeljnim socialnim eh, storitvam, kot to opredeljujejo mm, Združeni narodi v razvojnih ciljih izočletja. Politika EU mora biti dosledna. Doslednost pomeni, da se poleg eh, pristojnih za razvoj vključi tudi vse eh, ostale oddelke eh, našega delovanja, da se ne uniči tega, kar delamo na področju razvoja z aktivnostmi na drugih področjih. 27 držav članic torej se mora zavedati, da delujejo enotno, da morajo biti dosledni in da se upošteva tudi potreba po usklajevanju, kar pripisuje tudi Lizbonska eh, pogodba. Eh, poročevalec eh, meni, torej jaz menim, da je dialog med 28-terico premajhen in da je zato potrebno nameniti več časa v svetu. Prav tako se mi zdi nujno, da naše odločanje osredotočimo na intelektualni konsens okrog eh, pomembnih eh, strateških vprašanj in eh, da se predvsem osredotočimo na strategijo razvoja EU. Zato moramo zagotoviti resnično dodano vrednost, realno dodano vrednost v primerjavi z že obstoječimi nacionalnimi programi, da bomo lahko na ta način lažje odgovarjali na velike razvojne izzive. Natančno opredelitev naših stališč boste našli v pisnem poročilu. Kot vemo, premalo izpostavljamo vprašanje razvoja v javni razpravi. Da bi to izboljšali in to je tudi eh, vsebina ustnega vprašanja, ki sem ga priložil eh, k pripravi tega poročila. Eh, torej, želimo, da se leta 2015 razglasi za Evropsko leto razvoja. To podpira tudi kolega Tajs Berman, kolega Boulon in pa tudi gospa Eva Žuli. Zakaj govorimo o odgovornem razvoju. Zato, ker so razvojni cilji tisočletja, cilji, ki jih nikoli ne bomo dosegli, če bodo države s srednjo ravnjo prihodkov, v katerih živi 70 odstotkov eh, revnih, ne bodo prevzeli svoje odgovornosti. Odgovorni razvoj je tudi nujen, če želimo, da bo vendarle še imeli tudi v letu 2015 neko težo v svetu. In zato se mi leto 2015 nekako ne zdi preuranjeno. Hvala lepa. Buland úr következik. Lépse, hvala, sedaj ima besedo gospod Buland za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej hvala Šarlo Gorensu za odlično poročilo. Vsi tu vemo, da Evropska unija zagotavlja več kot eh, polovico skupne svetovne pomoči za razvoj in to kljub temu, da bodo leta 2015 eh, cilji, tisočletja razvojni cilji tisočletja eh, se že iztekli naša pomoč mora postati bolj dosledna eh, v primerjavi z našo trgovinsko politiko, v primerjavi z našo kmetijsko politiko, v primerjavi z našo zunanjo politiko. Prihodnost evropske razvojne politike mora temeljiti na merljivih eh, ciljih eh, v skladu z srednje in kratkoročnim koledarjem oziroma časovnica. Moč hitro rastočih držav pomeni, da moramo na novo definirati prioritete, kar zadeva Eh, oskrbo s hrano, dostop do energentov in eh, dostop do zdravstva. Evropsko soglasje seveda obstaja, ampak na novo moramo osmisliti evropski institucionalni in mednarodni institucionalni ustroj, kar zadeva okolje in eh, socialo, predvsem kar zadeva tudi odločenje o teh vprašanjih. Predvsem pa moramo sodržavljanom razložiti, da je razvoj tretjih držav ne le solidarnost, ne le nekakšna karitativna dejavnost, temveč da moramo razumeti eh, tudi, kaj to pomeni iz razvojnega vidika, iz vidika novih trgov, ki se nam odpirajo in kaj to pomeni tudi za Indijo, Kitajsko in ostale države. Hitro raztoče države danes so bile še pred kratkim države v razvoju. Kot eh, velike gospodarske sile, ki zdaj to so, morajo tudi te države prispevati k mednarodnemu razvoju. Evropska unija mora zato biti promotor odgovorne razvojne pomoči na evropski in mednarodni ravni. Leto 2015 bo zato eh, več kot zgolj konec nekega obdobja, pa tudi priložnost, da na novo razmislimo o razvojni pomoči, ne le kot o finančni pomoči, ampak kot o podpori za odgovorne projekte na socialni in okoljski ravni. Zato se pridržujem kolegom iz drugih skupin in tudi tistim iz odbora za Eh, gospodarstvo in eh, socialne zadeve in drugim kolegom, ki predlagajo, da se leto 2015 razglasi za leto razvoja, predvsem odgovornega razvoja. Most Berman úr következik ugyancsak két percben. Dank u voorzitter. Spot Merman za twee minuti. In het rapport van Charles Geurens wil ik hier graag drie opmerkingen maken. De agenda for change um, agenda za spremembe govori o tem, da je treba boljše povezati za, nuj, z nujno pomočjo in sodelovanje za razvoj. Na nizozemskem, ki je moja država, bomo glasovali o zmanjšanju nujne pomoči na nacionalni ravni. To je absurdno. Nujna pomoč je ključnega pomena, recimo v Maliju um, begunci v mal, severnem Malju, če jih bomo prepustili samim sebe, bodo padli v roke islamskim estremi, ekstremistom in tistim, ki želijo uvesti šarijo. Al-Kajda se bo še bolj ukoreninila in, in imeli bomo drugi Afganistan pred vrati. Južnoameriški kriminalci, na primer, se vedno, vedno, eh, imajo vedno večji dostop do držav, kot je Mali, za eh, prevoz droge v Evropo. Treba je pomagati Mali in to pomeni, kajti le tako bomo zmanjšali to vrednost in pomagali bomo Tuaregom. Vendar pa se moramo vprašati, kako bomo po letu 2015 eh, uspeli uh, izkoreniniti revščino. Potrebujemo tako razpravo. Leto 2015 bi moralo biti uh, leto sodelovanja za razvoj eh, za Evropsko unijo. In zanima me, če se gospod Piga Pivark s tem strinja. In ob zaključku, brez nekega nekega odprtega duha, imamo samo utvare. Dokler rev, revni ne, revnih ne bomo slišali, bodo njihovi interesi zatirani. Zato je treba investirati v to, da, bo, da bodo tudi oni imeli svoj glas v nevladne organizacije, v lokalne, lokalne eh, oblasti, v tistimi, ki se ukvarjajo za pravico ženski. Evropska komisija eh, v to investira, upam, da nas bo parlament pri tem podprl. Najlepša hvala. Sedaj bomo prisluhnili komisarju in sicer gospodu Pibalksu. Spoštovani poslanci, spoštovani gospod predsednik, najprej bi se želel gospodu Gernsu zahvaliti za odlično poročilo in tudi za razpravo, ki smo jo pravkar začeli. To zahteva več pozornosti, vendar pa sem, za, sem zelo. Uh, hvaležen, da si lahko izmenjamo mnenja o razvojni politiki. Sodelovanje, razvojno sodelovanje je eno izmed najbolj zapletenih politik, kaj ti vključuje ne samo poroč, eh, podporo za razvoj, ampak tudi naša, de, eh, naše de, mm, dejanja na drugih Eh, področjih različnih politik. In zato moramo na razvojno politiko gledati ne samo kot na nekaj solidarnega. Eh, solidarnost je seveda del tega, vendar pa gre tudi za investicijo v varnost naših državljanov in v blagostanje naših državljanov. In mislim zaradi tega, da gre za transverzalno politiko v eh, Evropski uniji in in, ki in jo tudi krepi, če se z njo pravilno soočamo, sicer pa jo šibi. Mislim, da je prišlo uh, do uh, izboljšanja, sedaj imamo priložnost, da. da olajšamo, ne samo olajšamo, ampak izkoreninimo revščino. In Evropa je zanesljiv partner, kaj ti vedno držimo obljubo, včasih smo sicer počasni, vendar pa smo pošteni v naših pristopih. Želimo samo pomagati eh, državam, da bi se izvile iz primeža revščine. In eh, postati moramo bolj strateški. Če pa postanemo bolj strateški, potem je treba eh, opraviti nekatere odločitve in naše odločitve so, je pristop, ki temelji na pravi, človekovih pravicah. In seveda pa je treba pri tem tudi podpreti eh, rast in eh, naš skušamo imeti celovito eh, politiko. In zelo sem zadovoljen, da to poročilo pozitivno gleda na tudi vključujočo rast, kaj ti vidimo, kaj želijo naši partnerji. Želijo vedno hitro rast, rast BDP-ja, eh, trištevilčno rast eh, BDP-ja in ne razumejo vedno, da te številke ne odražajo zadovoljstva ljudi in da ti, da element socialnega varstva in socialne vključitve je pomembno, eh, trajnost je ravno tako pomembna. Eh, kaj pomaga, če ima država visok eh, BDP in ima, ne vem, uničeno okolje? In zaradi tega skušamo imeti celovit pristop in mislim, da dve, da dve, dve vprašanje sta ključnega pomena. Dostop do, en, do obnovljivih virov energije je pomembno, ne samo za podne, zaradi pomembnih sprememb, ampak tudi za gospodarsko rast. In, in uh, vemo, da, da nekateri bodo imeli dostop do tega, drugi ne. Druga tema pa je uh, varnost oskrbe s hrano. In gospod Bergan je rekel, če pogledamo samo ljudi, ne bomo imeli nikoli dovolj sredstva, da bi se s tem da bi se s tem um, soočili. Vedno več je eh, nezgod in nesreč in vedno več se plačuje. Kako bomo rešili človekovo življenje v, v določenem trenutku? In s kolegico Georgevo sva skušali, uh, v, skušali, skušali zgraditi nek sistem, kjer bi lahko prihranili dine, denar Kajti tako, da v določenem trenutku naša pomoč ne bo več potrebna, kajti eh, država se bo lahko s tem soočala sama in sicer z varnostjo oskrbe. Charles je načel tudi dialog z državami članici in um, o tem smo se pogovarjali v svetu. Morda to ni najpomembnejši trenutek, najboljši trenutek, vendar pa v maju bomo imeli tudi sestanek z Eštano. Torej, delali smo na tem in vemo, kako je zasedena uh, visoka predstavnica in to. In glede na to, da bo, pristo, da bo m, mm, prisotna, to kaže na to, da so tudi države članice vključene. Potem skupno planiranje. Vesel sem, da imamo tudi Francijo, ki sodeluje um, pri tem skupnem uh, procesu. Torej, tega ne vodi samo komisija. In vidimo, da države članice se strinjajo s tem pristopom. In ne nazadnje, glede mednarodnih dejavnosti, včasih pravimo, ne razumejo nas prav, vendar pa mislim, da imamo zdaj zgodovinski trenutek eh, pred 2015 in po 2015 najbolj priznan okvir je okvir de, je, eh, te pomoči. In leto 2015 bomo zaključili ta postopek in začeli bomo z novim okvirom. In mislim, da si EU mora pri tem prizadevati. In zato je ključnega, je, da so to ključna leta pred nami pri, so, pri razvojnem sodelovanju. To je pravi temeljni kamen. Verjamem, da organizacije tega leta je napočila o pravem trenutku. Na evropski ravni lahko mobilizira pozornost javnosti, in vseh tistih, ki sprejemajo odločitve o razvojni pomoči, zlasti pa o okviru po letu 2015. In zelo sem zadovoljen za podporo odbora za regije in tudi predsednika te, tega parlamenta. Komisija sedaj gleda na posledice eh, organizacije tega leta. Moramo mobilizirati veliko um, človeških virov, zato da bo to uspešno. In uh, na to gledamo kot nekaj pozitivnega, vendar pa moramo biti uh, prepričani, da bomo uspešni. Komisija se bo povrnila k vam z bolj podrobnim predlogom. Um, sledili bomo postopek za, za imenovanje tega leta in seveda bom pozval ta parlament kot uh, proračunsko avtoriteta, da bo potrdila eh, dovoljšna sredstva za to, da bo organizacija, ta, organizacija takega leta uspešna. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar, v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Filip Kačmarek. Minuto in pol. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. E, odbor AFKO je Eh, podprl agendo za spremembe, kajti ukrepi Evropske unije morajo eh, se nanašati predvsem tudi na razvoj. Želim se zahvaliti gospodu Charlesu Gorensu, ki se je lotil tega pomembnega izziva. In strinjam se z Evropsko komisijo. Moramo si ogledati predvsem izboljšave na tem področju, na področju pomoči ko je eh, denarja malo, si moramo ogledati seveda vsak cent, ki ga uporabimo. Prepričan sem, da eh, je treba posodobiti razvojno politiko, kajti svet se spreminja in hitrost teh sprememb je zelo eh, velika, zato mora biti tudi nas, od, naš odziv hiter. Agenda za spremembe je eden od takih pomembnih ukrepov in upam, da bomo uspešni. Koncept vključujoče rasti. Uh, je, um, um, zahteva tudi določene socialne razsežnosti pri rasti. In uh, to je seveda zelo evropski pristop, evropski Eh, torej naše tržno gospodarstvo je treba ustrezno prilagoditi. Vemo, kakšni so naši cilji. Treba se je boriti proti revščini in potrebujemo razvojno politiko, ki bo dosledna in trajnostna. In prepričan sem, da nas agenda za spremembe bliža dosegi teh ciljev. Hvala za socialiste in demokrate. Gospod Cortes Lastra. Hvala. Hvala. Eh, želim se zahvaliti gospodu Gorencu za to poročilo, kajti to je izhodišče za prihodno politiko sodelovanja in razvojno politiko Evrope, Evropske unije in to v kontekstu uh, zmanjšanja sredstev. E, zastavili smo si cilje, ki jih želimo doseči do 2015 in vse to se mora zrcaliti tudi v prihodnem okviru za proračun Evropske unije. Časi se spreminjajo, Eh, okoliščine se spreminjajo, evropejci pa želijo ravnati solidarno tudi v težkih časih in želijo spodbujati solidarnost in krepiti sodelovanje z drugimi. Želimo si trajnostno razvojno politiko, želimo eh, prerasporeditev bogatstva in želimo si socialno previčnost. Razen tega pa eh, je treba upoštevati dejstvo, da 70 odstotkov revnih, živi v srednje bogatih državah in tudi to je treba v prihodnje bolj upoštevati. Diferencijacija ali nekomu podelimo pomoč ali ne, ne more temeljiti samo na bruto družbenem proizvodu, temveč tudi na eh, vprašanju, ali obstajajo eh, neenakosti. Finančna sredstva Eh, je treba uporabiti tudi za sodelovanje in eh, razvoj. Vendar mora biti pomoč učinkovita in mora zagotoviti dodano vrednost. Hvala. Gospa Sargentini za zelene, eno minuto. Eh, eh, hvala, gospod predsedujoči, in hvala, gospod Görens, za dobro poročilo. Uh, ampak eh, nekaj se mi zdi vidno problematično. V času gospodarske krize naenkrat eh, prilagajamo um, vizije um, gospodarskim danostim. Bolje bi bilo, če bi rekli, izhodišče je koherentnost, doslednost politike. In pri razvojni politiki se želimo osredotočiti na trgovino in naložbe. Če pa tega ne delamo, če pravzaprav samo gledamo na to, kako bomo lahko uporabili razvojne sklade, se vedno bojim, gospod komisar Pibalks, da se preveč eh, ukvarjamo s tem, da nasprotni strani dajemo v roke argumente, s tem, da rečemo, z manj denarja lahko dosežemo isti očinek, predvsem, če to računamo kot delež bruto družbenega proizvoda, 0,7 odstotka ali celo še manj. Sej to postaja manj, če se bruto družbeni proizvod niža. Kako lahko pošteno investiramo, komisar Bibergs? To je najbolj pomembno vprašanje hvala v zastopstvu za levico gospod Omrči eno minuto. Hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar, vse, o čimer danes razpravljamo, um, um, torej vedno gre za Afriko. V afriški celini vidimo vsa ta vprašanja, ki so največji, najbolj problematična. Tam pa je tudi največji potencial. Torej, vemo, da igra določeno vlogo tudi geografija. V 40 letih se bo prebivalstvo Afrike podvojilo. Kako bomo eh, ravnali s to dinamiko? Ali bomo izkoristili eh, učinek vzvoda ali pa se bomo um, bomo ostali nesposobni rešiti revščino in s tem um, tudi ne bomo odpravili nestabilnosti na svetu. Torej, razvojna pomoč ni samo uh, neka dobrodelna politika, temveč prava razvojna politika mora um, pomeniti naložbo v prihodnost. V smislu velike vizije in velikega cilja za Afriko, pa tudi za, naš kontin, eh, za našo celino. Prihodna rast eh, Evropske unije bo odvisna od tega. Kitajska je to zelo dobro razumela. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Mičl. Eno minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti Charlesu Gorensu in tudi eh, komisarju. Uh, Želim eh, omeniti predvsem tri točke. Prvič, moramo zagotoviti, da imamo ugodno okolje, kjer eh, se lahko razvijajo gospodarstva. Se pravi, treba je zagotoviti. Eh, ustri, zagotoviti korektnost javnih financ, treba je zagotoviti predvsem tudi razvoj malih in srednje velikih podjetij. To lahko spodbujamo. To lahko poskušamo zagotoviti tudi skupaj z drugimi in moramo predvsem tudi eh, zagotoviti, da bodo te države lahko um, imele določene več pravic, tako da bodo tudi si lahko lastile prihodnost. Mislim, da moramo skrbeti predvsem za politično doslednost. Komisija je sama rekla, da bi lahko uh, privrčevali 6 milijard eh, evrov, če bi imeli več koherentnosti v razvojni politiki. In eh, če govorimo z nacionalnimi parlamenti, moramo, moramo to povdariti. Komisar nam mora pomagati, da bo tudi, da bomo skupaj z odborom za razvoj, s svetom ministrom in drugimi zagotovili večjo učinkovitost. Moramo pridobiti vse, ki se ukvarjajo s tem. Eh, komisar um, je omenil tudi agendo. Um, um, Eh, oziroma je omenil tudi um, enakopravnost spolov. Uh, gre predvsem za krivice, ki se dogajajo žensk, ženskam in to je treba na vsak način odpraviti in to bo bistveno prispevalo tudi k eh, gospodarski rasti in k boljšemu razvoju. Naslednji govornik je govornica gospa Štrifler, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, tudi jaz želim eh, Charlesu Gorensu čestitati k odličnemu poročilu. Ob težki gospodarski in proračunski situaciji treba paziti na eh, učinkovito uporabo sredstev za pomoč, tako da dosežemo najboljše rezultate. Vire je treba uporabiti tam, kjer, eh, jih, kjer so najbolj potrebni za odpravo revščine bolj temeljito moramo razmisliti o diferencirani uporabi eh, instrumentov pomoči. Komisija predlaga, da koncentrira pomoč eh, na področje kmetijstva, na izmenjavo boljših praks, s tem, da bi se osredotočili na majhne kmetije. To je na vsak način imperativ. Torej, komisija Eh, mora pomagati se, predvsem pri proizvodni živil in to eh, tudi v vidiku priprave programa za 2013. Razen tega se je treba boriti proti revščini s boljšimi sinergijami, s strateškim usklajevanjem humanitarne pomoči in razvojne pomoči. To so pogoji, ki jih je treba neophodno, eh, ki jih je treba nujno upoštevati za trajne izboljšave. 2015 mora postati leto razvoja, leto trajnostnega razvoja. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Sedaj pa gospod Fizas Aksala. Uh, hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti za odlično poročilo. Ta agenda je Eh, pomembna usmeritev za razvojno sodelovanje in eh, pomeni iskanje večje učinkovitosti te pomoči. In to je treba videti v luči sprememb v svetovni ureditvi, s tem, da se pojavljajo novi mednarodni akterji in da eh, seveda tudi gospodarska kriza mm, nalaga svoje pozdravljamo, da je tolikšna pozornost namenjena delu. Vendar menimo, da um, bruto družbeni proizvod ne sme biti edini kazalnik za izvajanje politike. 70 odstotkov ljudi, ki živijo pod mejo revščine, živijo v teh državah. In želimo, če želimo um, olajšati to revščino, potem je treba uporabiti tudi druge kazalnike, kot naprimer uh, pomankljivo notranjo kohezijo ali človeški razvoj. E, mnoge države bi lahko imele ključni pomen pri sodelovanju v, na jugu tudi v smislu prihodnega razvoja. Najlepša hvala. Sedaj pa uh, sledi Catch the Eye, prvi je na vrsti gospod Čoltan Bago. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, pravzaprav sem hotel govoriti pri enominutnih govorih. No, vaše ime je bilo na seznamu. Ali je gospa Kastilo tu v dvorani? Ona je na vrsti naslednja. Hvala, gospod predsedujoči. Tu govorim tudi za Michaela Kašmana, ki je poročevalec v senci za skupino SND in ki zamuja. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za odlično poročilo in tudi komisiji za angažma na pri pripravi tega poročila. Ta, to poročilo uh, je uravnoteženo in uh, zastopa zelo obsežen pristop do razvoja. Gre za pravično porazdelitev blagostanja in predvsem eh, poudarjamo trajnostno in vključujočo rast, kar je pomembno. Kar zadeva diferencijacijo, nam je eh, všeč, eh, so nam všeč eh, formulacije, ki jih uporabljamo predvsem v zvezi z državami v sponu, ampak ne moremo eh, ukiniti Eh, pomoči za države s srednjimi dohodki, predvsem na, na Karibih in v Pacifiku. Mislim, da potrebujemo tudi strategijo za izhod in časovnico, predvsem kar zadeva majhne države. Te države so včasih lahko zelo ranljive in to ranljivost je treba upoštevati, če, eh, z, če razmišljamo o odpravi teh pomoči za države s srednjimi dohodki. Gospa Kristina Ura, hvala. Evropska razvojna politika je zelo medsektorska politika, povezana je z zunanjimi zadevami, z uh, kmetijsko politiko, z ribiško politiko, sosedsko politiko in tako naprej. Tako kot poročevalec pravilno uh, poudarja, je dialog med mednarodnimi akterji in tudi sodelovanje med državami članicami, komisijo in službo za zunanje delovanje še zelo nejasno. EU eh, e mora nastopati bolj usklajeno in zato pozivam komisarja, da uh, si prizadeva za večjo koherentnost na, podru, na tem področju. Ko govorimo o razvojni politiki, moramo razmišljati eh, o večjem številu prejemnikov kot samo o AKP državah. Eh, kaj ti tudi v Ukrajinu, Ukrajini ali v Južnem Kaukazu je naša pomoč dosegla velik učinek. Eh, gospa Ferrera je na vrsti, gospod Ferrera je na vrsti naslednji. Thank you. Wala, razvojni politiki Evropske unije, manjka neka temeljna sprememba. Predvsem nimamo dovolj sredstev na razpolago, eh, eh, ne, ne moremo doseči eh, ciljev, ki smo jih tudi podpisali na ravni Združenih narodov. In razen tega je treba uh, ustrezno porazporediti te podpore in ta pomoč. In ta pomoč mora uh, prispevati k boljšemu lastnemu razvoju v teh uh, državah. Uh, treba je zagotoviti tudi um, delovanje določenih mehanizmov in predvsem je treba zagotoviti tudi predvidljivost te pomoči. Eh, gre za dobro upravljanje, včasih pa se soočamo tudi s eh, političnimi praksami, s gospodarskimi praksami na področju davkov in tako naprej, ki jih je treba eh, premagati v državah v razvoju. In to se ne sme izvažati v Evropo. In treba je upoštevati predvsem večjo koherentnost pri različnih politikah. Gospod Kelly, prosim. Uh, Mislim, da je Evropska unija lahko upravičeno ponosna eh, na razvojno pomoč, pomoč že eh, leta in to se odraža tudi v dodelitvi mirovne Nobelove nagrade. Eh, tu gre predvsem za eh, razvojno pomoč in za mir v Evropski uniji. To je bilo nagrajeno. Nekateri se posmehujejo iz te nagrade, ampak mislim, da je večina od nas lahko ponosna na to, kar smo dosegli. In to je tudi spodbuda za to, da nadaljujemo po tej poti, da ohranjamo mir eh, znotraj, da pa tudi podpiramo na vzven z razvojno pomočjo in da eh, pomagamo državam, da zagotovijo mir in trajnostni razvoj z ustreznim gospodarskim razvojem. Gospod, to, kar je povedal gospod Fizas, je pomembno. BDP ne more biti edini kazalnik za oceno eh, tega, katere države so vredne naše pomoči. Hvala. Hvala lepa. Poročilo govori o velikem sponu Kitajske, Indije in Brazilije. Tukaj bi dejal, da je to že kar ogražajoče proizvodnemu sektorju Evrope, še prav posebno Združenemu kraljestvu. V poročilu se izraža presenečenje, da z rastjo se niso zoprstavili revščini, vendar pa včasih prihaja tudi do seveda delovne sile, ki dela pod suženskimi pogoji. Na tem temelji rast mislim, meni, da moramo sedaj ločevati nekatero razvojno pomoč. Dolgoročno gledano, kratkoročno pa uničujejo našo proizvodno industrijo, njim pa puščamo se, sedaj seveda breme, da morajo skrbeti za svoje revne. Globalizacijo hvalijo, pravijo, da zmanjšuje neenakosti med državami. Z drugimi besedami pravijo, da sedaj hitro raztoče države rastejo hitreje na račun naših delovcev.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 Eh, agenda za spremembe, ki je bila tukaj predložena, prinaša nekaj vprašajev. Tu zlasti mislim na konkretno izvajanje. Eh, komisija eh, želi od leta 2014, izbor dež, da izbor tistih dežel, kjer EU investira, temelji na indikat, ustreznih indikatorjih. Gospa Ešten je rekla, da to ni dovolj, da je potreben pravi politični diskurs glede prioritet in mednarodnega sodelovanja. To je premalo diferencirano in zato ne ustriza sporazumu iz eh, Kotonuja. Eh, AKP eh, države, ki gospodarsko pozitivno delujejo, bi morali opogumiti na njihovi pozni poti in ne bi smeli sankcionirati kajti njim se je posrečilo, da so rasle zaradi tega, ker so disciplinirane, previdne in dobro vodene. Hvala lepa. Gospod komisar, sedaj pa dobite vi besedo. Prosim. <clears throat> Gospod predsedujoči, zelo veliko zanimivih pripomb smo slišali. Če smem sedaj na kratko pregledati glavne točke. Filip Kačmarek. Mislim, da je to, kar skušamo storiti, to, da bi pomoč bila katalizator za rezultate in da bi torej lahko dosegli še večje spremembe s to pomočjo, dejal bi, da je naša pobuda seveda taka, da temelji na preglednosti, da smo to predlagali, to je predlagal kolega Barnjem. Če bomo tukaj dosegli napredek, bomo dosegli znaten napredek. Hvala lepa za vašo podporo na tem področju, za agendo za spremembo. Kortis Lastra. Diferencijacija. Tukaj ne gre za, kako naj rečem, ambicijo samo po sebi. Diferencijacija je realnost. To se dogaja po svetu. Vendar pa imamo nove instrumente, kot je instrument EU za sodelovanje, ki bomo še naprej uporabljali z našimi ključnimi partnerskimi državami. seveda pa moramo nadaljevati tudi s politiko izkorenine na revščine, ker je tudi velikost držav zelo pomembna in potrebujemo drugačne načine sodelovanja. Kar se s Argentini tiče, investiramo. Investiramo in spreminjamo tudi v tem finančnem okviru naš pristop glede na agendo za spremembe. Omar G. Afrika je prednostna, kajti to je tista zgodba, kjer se bomo dokazali ali pa nam bo spodletelo. Tako da lahko imamo zgodbo uspehu ali pa popolno katastrofo. Tako da je potrebno si prizadeti predvsem za Afriko. Nihče drug ne podpira afriških držav v svojem sponu in iskanju blagostanja bolj kot mi. Gledajo proti nam ne samo zaradi sredstev, temveč tudi zaradi spodbude in razvoja. In če bomo tukaj dosegli napredek, mislim, da bo Afrika gonilo rasti, globalno gledano, in ne celina, kjer bo največ negotovosti. Mičo, to, kar ste dejali, seveda, zasebni sektor je vključen v to. Tukaj gre tudi za agendo za človekove pravice. Če govorimo samo o agendi o človekovih pravicah in potem govorimo o lastninskih pravicah in tako dalje, je to zelo ranljivo področje. Če pa imamo širšo podporo, to pomaga. Kar se tiče vprašanja sporov, tudi na tem delamo. Jasno, to je vprašanje človekovih pravic, na tem moramo nadaljevati z našim delom, moramo pritisniti. Potem pa to, kar ste dejali, Evropski parlament in nacionalni parlament, to je zanimivo za misel. O tem moramo razmisliti. Nacionalni parlamenti so nekoliko sramežljivi. Prihajam v nacionalne parlamente in moram začeti od samega začetka. In sedaj pa seveda ugotavljam, da so veliko bolj vključeni, kot včasih domnevamo. Nekatere od njihovih politik so take in razmišljajo o tem, kakšen svet bomo zapustili za sabo. Zato mislim, da je ta razprava ključnega pomena. Ne gre samo za to, koliko sredstev namenjamo razvoju, gre za svet, v katerem živimo in gre za to, kakšen bo ta svet čez 15-20 let. Razprava je zelo pomembna. Strifler, kmetijstvo, varno živelj, to so ta prednostni nalogi. Tukaj imamo nove prednostne naloge, tukaj imamo tudi cilje, da bi 7 milijonov otrok eh, išlo iz revščine do leta 2025. In če nam bo to uspelo in če bomo imeli potem po 2015 razvojno strategijo, mora ta temeljiti tudi na zniževanju stopnje podhranjenosti otrok. To je sramotno, se to dogaja in moramo to zmanjšati. Dokler bomo imeli samo enega otroka v takih razmerah, nismo pravili naše dožnosti. In zato mislim, da je ključnega pomena, da se osredotočamo na to. Fisas? Diferencijacija? Res je imeli bomo tudi še revščino na kitajskem, vendar pa če bomo imeli globalni okvir in če bo Kitajska storila to, k čemu se je obvezala, borila proti revščini, mislim, da so sposobni revščino izkoreniniti. Ta okvir 2015 mora biti vse prevladojoč in če bo država si prizadevala znotraj države same, moramo to prepoznati. Ne gre pa za to, da bi mi morali urejati podrobnosti. Ne, to ni dovolj. Mislim, da mora agenda biti bolj splošna. Gospa Castillo, države, srednje razvite države, mislim, da moramo biti objektivni in potrebujemo kazalnike. Začeli smo s tem postopkom in strinjam se, ko smo imeli ukrepe, ki so spremljene proizvodno banan. Uh, In takrat smo govorili o kriterijih, ki so pomembni. Pomembno je, da vemo, kakšni so ti kriteriji. In če prihajamo v srednje razvite države, zamislijo, da mora se zdemeniti na kazalnikih, je BDP dovolj ali ne. Hm. Seveda, to je še stvar razprave, vendar pa mislim, da imamo dosleden pristop. Kristina Ojuland, da, seveda sodelujemo pri komisiji. Mislim, da smo sedaj v veliko boljšem položaju kot v preteklosti smo zelo dosledni našem pristopu in ga izboljšujemo, pripravljamo strategije. Gospod Ferrera, zaveze je potrebno izpolniti. Mislim, da je najpomembnejša zaveza, ki smo jo zadali, nič cela sedem odstotka BDP 2015 za razvoj. Mislim, da je tudi podpora parlamenta ključnega pomena, še prav posebno sedaj, ko prihajamo do večletnega finančnega opira. To je točno ta naša obveza, ni cela sedem. To je del tega proračuna za razvoj. In to je ključnega pomena, to je potrebno podpreti. Sedaj pa bom končal s Kiljem, mirovno Nobelovno nagrado. Mislim, da je upravičena, sem Latvijec. In mislim, da je Evropska unija dala veliko spodbud, sedaj je Latvija varna in se relativno dobro razvija in veliko je k temu prispevala tudi Evropska unija. To je povzročilo spremembe, ki bi bile drugače nemogoče. Mislim, da je izkušnja Evropske unije definitivno nekaj, kar moramo spodbujati v različnih regijah, še prav posebno v Afriki, kjer so države majhne. Celo Južna Afrika, ki, ima, ki je največja država, je majhna. Torej, uh, Edini način, kako se lahko Afrika razvija, je, če bodo sodelovali. In Evropska unija daje dober, dober vzgled in eh, spodbudo. Mislim, da je to dobro. Bronz. Ne podpiramo nujno državo, skušamo jih podpirati, podpiramo pa ljudi. Torej, ne razumite me napak. Vemo, da je najbolj trajnostni način eh, izkorinjenja revščine podpora vladam in verodostojnim strategijam. Mi pa seveda vedno podpiramo ljudi in to razliko delamo. Kar se tiče razlikovanja med državami AKP, do leta 2020 imamo sporazum iz Kotonuja. Odgovorni bomo, kar se sporazuma tiče, imamo dialog, kar se tiče AKP držav in se odzivamo na zahteve naših partneric iz AKP področja. Ne, sprejemamo enostranskih ukrepov. Gre za zajemnost in pomembno je, da se tukaj razpravlja in da se pogovarjamo, kaj bo po sporozumu iz Kotonoja po letu 2020. Hvala lepa. After... Hvala lepa. Po toliko čestitkah. Gospod Görens, imate tri minute za povzetek razprave. Euh, Hvala, gospod predsedujoči. Potem, ko sem bil deležen toliko časti, bom vendarle poskušal ostati skromen. Hvala vsem kolegom, da tako cenijo delo v našem odboru. Vem, da ni bilo vse sprejeto, eh, zlasti tako brez različnih njoz, zlasti ta koncept diferencijacije v vseh eh, jezikih. Eh, seveda obstajajo ostanki revščine tudi v Uniji sami. 112 milijonov je ljudi, ki jih to zadeva, tako da nikakor nimamo eh, razloga, da to ignoriramo v eh, državah v usponu. Obstajajo različni instrumenti glede na državo, eh, kjer ti revni ljudje živijo. Naša politika razvojnega sodelovanja ne sme biti lahkomiselna, biti mora pogumna, trajnostna in usmerjena. In to poskušamo doseči z našim delom. E, ob koncu te razprave e, mi ostaja še nekaj vprašanj, vendar pa sem zelo zadovoljen na določenih področjih. E, veliko vprašanje je, ali se nam bo posrečilo doseči tehni celi 7 odstotkov do leta 2015. Ali bomo to dejansko lahko realizirali? E, časi so težki, vendar pa ne smemo e, pozabiti te odgovorne naloge, ki je pred nami, kajti tega namesto nas ne bo storil nišče drug. Bolje moramo informirati, bolje moramo informirati naše sodržavljane, Eh, kajti zadovoljstvo izhaja tudi iz tega, eh, ko je komisar Pibalks odgovoril, da bo leto 2015 Evropsko leto odgovornega razvoja. Eh, to me zelo veseli, če se bo ta zamisel uveljavila in videti je tako, tako da bomo leta 2015 eh, lahko izjavili to, kar se nam zdi bistveno za um, dobro politiko razvojnega sodelovanja, za to, kar so naše najboljša partnerstva. Malo časa imamo še za to, eh, da težo vržemo na tehnico. Svet se izjemno hitro razvija. Evropa pa ima še vedno težo in pomen. To me veseli, eh, da lahko izkoristimo naše veliko znanje, naše ogromne izkušnje, vendar pa moramo poskušati eh, to znanje posredovati drugim našim sodržavljanom in tudi ljudem v drugih državah sveta. Eh, obiskal sem toliko držav na svetu in sicer z vedika razvoja, vem, da Evropa sploh ni eh, največji donator. Mnogo je takih po vsem svetu in leta 2015 bi bilo idealno leto, da bi to skromnost končali. Hvala, eh, kolega Göran. Skupna razprava je s tem zaključena. Eh, glasovanje bo jutri ob 18. uri. To je nekoliko drugače kot običajno. Eh, sedaj sledijo enominutni govori po členu 150.